Srčno pozdravljeni na zadnjem sestanku našega odbora v letošnjem letu, v treh etapah. Ampak to je pač zadnja seja letos. Dnevni red, osnutek dnevnega reda ste dobili, imate kaj proti? Ne, potem je dnevni red s tem sprejet. Sprejeli bom zapisnike z 13. oktobra in 3. 4. novembra Če nimate pripomb k tema dvema zapisnikoma, sta tudi ta dva sprijeta. Opozarjam pa vas tudi na to, da bomo jutri, zato ker je to zadnji sestanek ob 12. organizirali božič eh, no, zabavo. Mini bomo piškotke in uh, mogoče bomo kaj popili. In potem smo že pri tagesordnungspunktu 4. In smo že pri četrti točki dnevnega reda oziroma peti točki predstavitev spremenjenega delovnega programa Evropske komisije na področju transporta za instrument za povezovanje Evrope 2014. Gospod Onidi je za komisijo tukaj. Imate zdaj 10 do 15 minut eh, časa za predstavitev vašega programa, potem pa bomo opravili razpravo. Gospod Onidi, eh, lepo, da ste tukaj in takoj vam predajam tudi veselo. Hvala lepa, hvala lepa, eh, gospod eh, predsednik, dobro dan eh, vsem. Spomnili so se boste, ko smo vam predstavljali prvi delovni program novega finančnega instrumenta CEF. Takrat smo omenili, da se bomo kasneje še vrnili in predstavili spremenjen delovni program. Zakaj? Zato, ker smo še v tem letu želeli vključiti možnost za eh, sprožitev nekaterih aktivnosti v okviru novega poglavja finančnega instrumenta v okviru povezovanja Evrope. Tako da bi vam predstavili osnutek spremenjenega delovnega programa, ki ima posledice tako za eh, prometni del, kot tudi za energijo in ICT. E vse je to vse povezano z spremembami na treh sektorjih. Nove finančne instrumente smo uspeli vključiti takrat, ko smo se odločali o delovnem programu. Ker ste pri vas prijeli pravno podlago, smo morali opraviti ex ante študijo, analizo, ki je pripeljala do zaključka, da je bilo dobro, če začnemo z instrumentom, dolžniškim instrumentom in ne neke vrste instrument, ki predstavlja premoženje. To se pravi instrument, ki bo omogočal kreditiranje projektov. Spremembe se nanašajo na tri sektorje in sicer z naslednjimi zneski gre za 127 milijonov evrov, 70 milijonov od tega odpade na promet, 16,5 milijonov za ICT in komunikacije in skoraj 41 milijonov za energijo. To je seveda povezano z Evropsko investicijsko banko, ki bo preko pogodbenega razmerja izvajala upravo tega instrumenta. Ta instrument je namenjen spodbujanju dveh kategorij projektov in sicer pobude z projektnimi obveznicami, ki jih najbolje poznate, pa tudi z jamstvi za pridobivanje posobil. Sklado z eh, delegiranjem. Pripričan pa sem, da bomo kasneje imeli možnost, mogoče že letos, eh, verjetno, najverjetneje pa naslednje leto, da se povežemo z. Evropsko investicijsko banko, ki vam lahko razloži, kakšne vrste projektov čaka na financiranje. To bo bistveno bolj zanimivo za vas. Instrument bo na voljo od začetka naslednjega leta in bo naš prvi instrument za spodbujanje novih eh, projektov s pomočjo jamstven za najem posojil še vedno se držimo prioritet, ki ste jih opredelili vi. Gre za projekte, ki bodo namenjeni posameznim koridorjem na različnih modusih in sicer na področju železnic, notranjih eh, vodnih eh, poti, pa tudi pristanišč. Prav tako bo to pomenilo uporabo specifičnih instrumentov za specifična tematska področja, kjer bomo sredi naslednjega leta predstavili na, namenske sredstva za RTMS, e enega za Cezar, poseben instrument za financiranje čistega javnega prevoza, ki bo omogočil velikim eh, lokalnim skupnostim, da ustrezno uporabi finančna sredstva za pospeševanje investicij v čisti javni promet. Potem pa bomo imeli še sklad, ki ga bomo pa imamo uspeli vzpostaviti za pospeševanje v prometa po notranjih eh, rečnih eh, vodnih prevoznih poteh, z spodbujanje uporabe čistejših eh, motorjev za rečne ladje, pa tudi za opremo, informacijsko opremo teh ladij. Finančna pobud, finančno pobudo je predstavil gospod eh, Juncker. Ti instrumenti, ki jih je predstavil on, so popolnoma drugačni, kar zadeva finančni potencial, pa tudi glede na naravo eh, teh instrumentov. No, tukaj bom kratek, ker bo to ena od tem, eh, o kateri bo z vami govorila eh, komisarka Bulčeva, ki bo z vami razpravljala o tem, kako čim bolje izkoristiti te finančne instrumente. Sam pa naj povem, da instrumenti, o katerih govorimo tukaj, da bodo ti instrumenti na voljo takoj naslednje leto, ne bo treba čakati na njihovo operativnost do polovice naslednjega leta. Smo pa tudi že določili nekatere projekte, naprimer modernizacija in razširitev pristanišča v Kaliju, gradbena dela za razvoj amsterdamskega eh, obalnega območja, pa tudi reševanje oskih grl v bližini velikih centrov. Čeprav imamo na voljo bistveno večji finančni instrument v okviru strateškega sklada, smo se odločili, da bomo še naprej uporabljali tudi takšne manjše finančne instrumente, ki so vezani na posebne aktivnosti oziroma dejavnosti. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Najprej predajem besedo koordinatorjem, če imajo kaj zapovedati. Gospod Fandarkamp je prvi. Gospod eh, predsednik, hvala lepa. Zahvaljujem se za informacije mislim, da eh, je bila komisija tukaj dokaj jasna. Ni pa mi še posebno jasno, kdaj bo do eh, ta sredstva dejansko porabljena. Gospod Tuneli govori od leta 2015 naprej, ampak pravzaprav gre za denar, ki prihaja iz leta 2014 instrument za povezovanje Evrope in ta finančni instrument je nekaj novega, zato bi nas zanimalo, kako, kakšen je odnos med letom 2014-2015. Druga pripomba. Verjetno bomo morali počakati do jutri zjutraj, ko bo k nam prišla gospa Bulc in bo za nas predstavila veliki Junkerjev načrt. Na vsak način pa se zdi, da želi Juncker izločiti določen znesek iz eh, tega velikega instrumenta, velikega sklada. Kaj to pomeni za mm, normalne proizvode? Tukaj gre namreč za dokaj visoke zneske. Hvala lepa, Ismail. Hvala lepa tudi, hvala tudi gospodu Unidiju za to predstavitev. Pa vendar bi postavil eh, dve vprašanje ali jih pa povezal v eno. Če sem prav razumel, je zaradi izpada trga, če temu tako rečem, postalo eh, nujno, da poiščemo druge možnosti oziroma druge instrumente. Tukaj imamo ta dožniški instrument, instrument dolga in potem še en equity instrument, eh, ta premoženski Ne vem pa, kako bo to konkretno mm, izgledalo. Pri equity instrumentu naj bi v drugi fazi takšen instrument uvajali skupaj z Evropsko investicijsko banko. Kako si lahko to predstavljamo? Ko sem bil namreč poročevanec za, prometn, za Evropska prometna prometna omrežja, sem se vedno moral vprašati, kaj to pomeni za me kot potencijalnega investitorja. In to je še vedno preveč nekonkretno. Kako bo zadeva potekala? Ali bo vedno vključena Evropska investicijska banka, če sem prav razumel, da, ali bo Evropska investicijska banka prevzela določene garancije, določena jamstva? Uh, zato da bodo potencijalni vlagatelji vstopili v investicijo. Če je tako, potem mi lahko tudi odgovorite z enostavnim ja. Če ne, bi vas pa prosil za uh, razlago pri tem equity instrumentu, gre za isto zadevo. Tukaj gre za finančna sredstva, torej za premoženje, finance. Kako bi to izgledalo? Ali bo na voljo nek denar? Če ja, potem je dovolj, da rečete jač, če ne, potem pa tudi tukaj potrebujem bolj podrobno razlago. Hvala lepa, Peter Fandalen je naslednji. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Seveda bomo jutri natančno govorili o finančnih posledicah, gospod komisar, ko to jutri na dnevnem redu. Danes pa bi izkoristil to priložnost, eh, zato da gospoda Unidija vprašam, kako je z tem eh, severnim kanalom eh, pri Amsterdamu oziroma kanalom v morje. Poleg tega bi se povabil ob sedmih na predstavitev, Eh, tega objekta pri Amsterdamu. Hvala lepa, to ni bilo načrtovano, ampak eh, presenečenja so vedno koristna. Mm, naprej. No, tukaj je sicer veliko nemško govorečih, nisem se želela tako pridružiti, vsekakor pa smo veseli, če imamo na voljo finančna sredstva, ki jih lahko uporabimo na področju prometa, ampak ker so neke govorice, me zanima, odkot prihaja denar in kako se bo uh, uporabljalo to, ali bo do ta sredstva odzeta iz uh, instrumenta za povezovanje Evrope se smo določili skupna sredstva za eh, CEF, za ta instrument za povezovanje Evrope in če bomo nekaj ven vzeli iz eh, tega instrumenta, potem je treba to tudi povedati. Verjetno bodo morali države članice zaprositi za ta sredstva od leta 2015 naprej, tako kot eh, pri CEPO, pri instrumentu za povezovanje Evrope. Dejali ste, da imate že predvidene projekte, kot je pisanišče Kali ali pa amsterdamski projekt. So tudi druge države že dale vloge za projekte ali morajo zdaj pohititi s temi popraševanjimi? In še eno vprašanje, ker naj bi bil to dodatni svežen, ki morda ne bo vedno sledil pravil, ki veljajo za instrument za povezovanje Evrope, bo mogoče tudi z tem denarjem financirati izgradnjo cest ali pa gre samo za eh, vodne poti. To mi ni popolnoma jasno. Gospa Kilen. Hvala lepa. Eh, gospod eh, predsednik, dragi kolegice in kolegi. Vsi imamo ambiciozne cilje, realizacija teh projektov pa je prav gotovo pomembna tudi za vse, ki jih načrtujejo. Bojim se, da bo pri vseh eh, projektih treba vložiti tudi predvsej nacionalnih sredstev. Ne bo dovolj eh, uporabiti ta, te finančne instrumente, ampak bo treba projekte financirati tudi iz nacionalnih proračunov, kar ne bo prav enostavno v naslednjih letih. Kako ocenjujete število dejansko realiziranih projektov? Koliko projektov se bo dalo izvesti ali pa bomo najraje počakali na božička, tako da bomo imeli od njega na voljo sredstva, ki jih potrebujemo? No, najprej pride Miklauš, potem še le Božiček. Tako da, kar potrpežljivo, kar ima deli naslednja. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa za to predstavitev. Imam več vprašanj. Kot prvo, naj omenim te mega projekte. Mega projekti, to so torej uh, eh, Lyon-Torino povezava ali pa Herman Brefes-Klink povezava ali pa Brenner um, tunel in tako dalje. V kakšni meri boste tukaj prejeli ta sredstva, sploh evropska sredstva, kakšen bo ta odstotek sredstev in tukaj bi res radi več konkretnih številk. Tukaj smo slišali, da je to evalvacija pred končnim financiranjem. Če prav razumem, bomo pravi delovni program šele dobili. Zato imam tole vprašanje kako naj bi torej, te um, 3 milijarde iz načrta Junkerja vključili v ta program, kako bo to vključeno v proračun. In tretje vprašanje, uh, dožniški instrument, kako bo to v skladu z cilji komisije, zato da se omogoča državam članicam, da znižujejo svoj dolg. In še zadnje vprašanje, ker ti ne morem tukaj govoriti neskončno. Še zadnje. Zakaj komisija upa, da bomo tukaj uh, imeli tudi zasebna sredstva, kajti do sedaj ni bilo čisto jasno, ali bo to uspelo. Zakaj torej komisija upa, da bomo ravno iz zasebnih sredstev pridobili toliko um, novega dolgoročnega financiranja? To bo včasih tveganje kapital, naprimer, um, ehm, ki nam bi ga vključili v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 Hvala. Imam ogromno vprašanj za komisijo, pravzaprav. Se bom poskušal omejiti samo na par najbolj bistvenih vprašanj. Torej, danes govorimo o CEF oziroma finančnih instrumentih. Tukaj imam vprašanje glede operiranja, glede funkcioniranja, ne toliko glede financ kot takih. Kot prvo, omenili ste več projektov ali je to že vključeno v tisti program iz, za um, 28. februarja 2015. Ali je to vključeno v ta program za februar 2015 ali ne? Potem drugo vprašanje. Tukaj imamo določene roke, odkar se plačajo prva sredstva iz projektnih obveznic uh, in pa potem ex post študije komisije. Torej, kaj se bo zgodilo med prvo fazo in pa zadnjo fazo, ko bomo Eh, končali s to prvo fazo in pa ko bomo na koncu imeli rezultate študije. Kaj se bo dogajalo vmes? Ali imamo kakšen mehanizem za to prehodno obdobje med prvo in pa zadnjo fazo, me zanima. Potem pa še bolj vsebinsko vprašanje za konec. Vemo, kakšno je stališče sveta glede finančnih instrumentov. Svet je bil vedno zelo zadržan. Tukaj naj bi poskušali omejiti uporabo teh instrumentov novih finančnih instrumentov v očeh sveta, predvsem da bi omejili te odstotke in podobno. Zato me zanima, ali se bo to morda, morda spremenilo, kajti bil sem zelo presenečen, ko sem videl to, da v načrtu Juncker piše, da ne bi tukaj ravno te nove finančne instrumente izkoristili kot vzvod, vzvod, torej kot nekaj dobrega, svet pa je v bistvu proti tem instrumentom. Kako se da komisija to Eh, namerava storiti. Ali mislite, da se bo sedaj svet premislil in da bodo kar nekrat navdušeni nad temi novimi instrumenti? Potem pa še zadnje vprašanje, sicer jih ima še več, ampak uredo to še kot zadnje. In sicer načrt Juncker predvideva to, da naj bi pridobili 3 milijarde iz CEFA. Ali bo treba spremeniti pravno podlago? in kakšna bo časovnica za te pravne spremembe, če bo to treba storiti. In potem še zadnje, kako bi pridobili um, te 3 milijarde, vsega skupaj 33 milijard, uh, kako bo to razdeljeno med transportom in pa konkurenčnost na splošno, ali pa kako bomo razdelili uh, te tri milijarde za CEF, torej kako bo to razdeljeno po tematikah, me zanima. Hvala. Okay, jetzt, jetzt, jetzt. Hvala lepa, Jens Nilsen je zadnji. Hvala lepa, gospod uh, uh, predsednik. Tudi jaz bi podal nekaj misli. Pred nekaj tedni smo dobili poročilo. Parlament je dal naročilo v zvezi z velikimi koridori. Poročilo je potem seboj nekatera priporočila. In slišali smo, da so priporočila res dobra. Eno od priporočil pravi, da moramo še bolje poskrbeti za to, da bodo sredstva usmerjena prvenstveno v koridorje, da bi se že vnaprej izognili težavam. A je to tudi upoštevano v tem spremenjenem delovnem programu? Gospod Vanderkamp je še enkrat eh, na vrsti. Eno vprašanje sem preprosto pozabil, se upravičujem. Zdaj smo govorili o ERTMS-u e in o lokomotivah. A to velja tudi za a, eh, rečne ladje, ki, ki jih naj bi predelali za uporabo tekočinjenega naftnega plina. No, zdaj imam še jaz eno vprašanje, potem pa bo gospod eh, Nidi odgovoril. Rekonstrukcija poti, ki so bile uničene v drugi svetovni vojni. A je komisija o tem tudi razmišljala, koliko projektov je bilo tukaj eh, prijavljenih, eh, če je bil eden, me bo že presenetilo drugo. Govorili ste o sofinanciranju oziroma slišali smo nekaj o sofinanciranju držav članic. Za najvišji, največji koridor Rotterdam-Genova eh, je Švica že dokončala en tunel, drugega bo kmalo in da tudi v Italiji gradijo na tem koridorju. In sem se pozanimal pri Švicarjih, in švicari so dejali, da gradijo na tistem eh, odseku, ki ga financira eh, Švica. Italija pa je vdeležena pri treh velikih eh, projektih. A ste zadovoljni, če bomo imeli čez 50 let vse tri odseke 30% končane ali pa ne bi bilo bolje, da bi najprej končali en odsek, potem pa nadaljevali z naslednjim? iz leta 96 ima pogodbo iz Lugana, Italija je pa v zadnjih letih ni naredila nič, Nemci pa tudi ne. Ampak eh, kako vi razmišljate o tem, imate možnosti na to vplivati, kako o tem razmišljate in kako visok je delež eh, sofinanciranja? Gospod Onidi, veliko vprašanj eh, in kome čakamo vaše odgovore. Hvala lepa. Hvala lepa. Of, uh, of Hvala lepa za Eh, vaše vprašanje. Najprej teh 70 milijonov evrov, ki bodo namenjeni v teh dolžniških, dolžniških instrumentih, so del tistih eh, finančnih sredstev, ki so bila sprijeta v proračunu. Torej so v proračunu, bodo pa na voljo od 1. januarja 2015 naprej. Zato, ker smo eh, se dogovorili tudi za Evropsko investicijsko banko o delegiranju te naloge. Mi smo v dinamiki, v kateri bi izvirali projekte, to niso novi finančni instrumenti. Poskušamo najti potencijalne projekte, saj kot ste mnogi omenili, imamo veliko projektov na področju prometa, ki so zelo zanimivi za vlagatelje, saj so dolgoročni projekti in imajo eh, veliko in eh, dobro stopnjo vračanja investicije. Eh, delno so projekti tudi zelo tvegani. In zato vlagateljem ponujamo vključno z nacionalnimi organi, da prevzamemo jamstva za ta tveganja. Ta denar je namenjen ne samo enemu projektu v tem smislu, da se denar dejansko porabi, če odgovorim gospe Meissner, samo v primeru, če je treba pokriti določeno tveganje in vlagatelj ne dobi povrnjene investicije. V tem primeru se uporabi ta instrument. Tako kot ste se vi vedno zauzemali, smo se odločili, da se del financiranja eh, CEFA nameni takšnim projektom. Začeli bomo z zelo konzervativnim pristopom, z Evropsko investicijsko banko, ki je zelo konzervativen akter, zato da zaženemo nov, to novo schemo. Upamo pa, da bomo kmalo dobili še nekaj, mm, kolega Stefano in tudi drugi se ukvarjajo s tem in sicer, da bi vzpostavili druga sredstva tudi v sodelovanju z nacionalnimi finančnimi institucijami, ki so eh, bliže nekaterim projektom. Vprašali ste eh, nas eh, nekaj glede deleža sredstev, iz e CEF 3,3 milijarde, iz CEF-a se bo porabilo v te namene, ki sem jih opisal. Komisija, torej kolegi komisije se zdaj posvetujejo za pristojnimi odbori. Če podgorim gospodo Rikejo, pa nameravamo v začetku naslednjega leta pripraviti osnutek eh, sprememb zakonodaje, nek omnibus, ker se nanaša na različne zakonodajne akte, ne gre samo za CEF, ampak tudi obzorje 2020 in večeri finančni okvir kot tak. Eh, tukaj imamo običajni zakonodajni postopek, tako da boste imeli eh, dovolj časa na voljo, da se o tem posvetujete oziroma razpravljate z komisijo in svetom. Ampak danes seveda ne morem kaj več povedati o tem. Mislim, da bo komisarka Bulc eh, jutri z vami lahko bolj podrobno razpravljala o tem, kako čim bolje izkoristiti ta instrument eh, za prometni sektor in projekte, ki imajo za nas visoko prioriteto. Vprašanje je bilo, kakšna je razlika med takšnim instrumentom in lasniškim instrumentom in ali eh, nameravamo spostaviti tudi lasniške instrumente istočasno. Trenutno imamo takšen instrument, ki ima še velik potencijal v okviru sklada Margarit. čez dve leti bomo opravili oceno in ugotovili, ali bi morali tudi kakšen lasniški sklad podpirati za takšne projekte. Na osnovi ex ante evalvacije, ki smo jo opravili v zvezi z projekti, s katerimi se Stefan ukvarja vsak dan, se zdi, da je neposredni interes eh, bolj naklonjen dožniškim instrumentom torej instrumentov, ki omogočajo eh, dolgoročne kredite. Lepa zavabilo na eh, to specifično prireditev glede Amsterdama. To je zelo zanimiv projekt. Vse skupaj se je začelo z eh, finančnimi instrumenti, ki so vključovali samo posojila. S tem pa bomo pokazali, da lahko s finančnimi instrumenti ustrezno podpremo tudi takšne projekte, kar bo ceneje tako za nizozemsko vlado, kot tudi različne partnere, ki so vključeni v ta projekt. Vsakič, ko se o projektih eh, pogovarjamo z državami članicami, je veliko delo, da partnerice prepričamo o vrednosti drugih instrumentov, ne samo posojil, ki jih eh, dobijo v, dejansko v denarju, eh, da je možno veliko narediti tudi s takšnimi inovativnimi finančnimi instrumenti. Brinerski tunel in ostali projekti v okviru eh, tega severno-južnega koridorja. Tukaj vam ne morem povedati veliko več, kot je zapisano v uredbi o CEFO in sicer o upravičenosti do sredstev in eh, zgornjo mejo sredstev, ki jih je mogoče pridobiti. Vsekakor so ti projekti, je te projekte mogoče financirati s pomočjo teh eh, instrumentov, ampak ne z instrumenti, ki sem jih predstavljal danes, temveč z, z širšim. Eh, infrastrukturnim, infrastrukturnim skladom, ki vam ga je predstavil predsednik komisije Juncker. Pri teh projektih je seveda težko prepričati nacionalne organe, da razpišejo takšne projekte. To je seveda treba storiti v okviru pakta za stabilnost in eh, rast. Junkerjeva pobuda pa omogoča izjeme za določen znesek nacionalnega financiranja, ki se eh, vlaga tudi v instrument za strateško financiranje. To nam daje določeno fleksibilno v okviru pakta eh, za stabilnost in rast s tem novim finančnim instrumentom eh, bi podprli projekte, ki eh, bodo prijavljeni do 28. februarja. Ne, tukaj eh, gre za drugačne projekte, gre za dajanje posojil, pri čemer želimo spodbujati uporabo novih finančnih instrumentov ali pa možnosti posojil. Zakaj? Zato, ker bomo imeli v razpisu ustrezne pogoje, zato želimo čim bolje skoristiti finančne instrumente, ki so na voljo kar zadeva povezavo z, z post-evalvacijo, ki bomo, jo bomo naredili naslednje leto. S tem bomo začeli že januarja, kar nam bo omogočilo, da bomo, imeli, da bomo paralelno delali na dveh eh, tirih, eh, tako da ne bodo treba čakati na rezultate ekspost evalvacije, zato da bi začeli uporabljati eh, ta novi finančni instrument. Zakaj? Zato, ker predvidevamo, da bodo določeni projekti že zreli za financiranje s pomočjo tega finančnega instrumenta. In veste, kako pomembno je za nas, da imamo tudi druge projekte, ne samo gradnjo cest. Trenutno je, večina je bila večina projektov vezana na cestni promet. Zato si želimo nove priložnosti tudi za primeri, ki sem vam jih eh, predstavil, za projekte na drugih eh, transportnih, eh, pri drugih transportnih načinih. To pa seveda velja za nove finančne instrumente. Ti instrumenti seveda delujejo v povezavi z prizadevanjem zasebnih investitorjev. ETMS sem omenjal in uporabo finančnega instrumenta. Podobni instrument pripravljamo za eh, pospešitev prestrukturina oziroma predelave rečnih ladi. Torej ne samo pri motorjih, ampak tudi pri ugradni informacijskih sistemov, ki bodo omogočili, da bodo te ladje ne samo bolj eh, varne, ampak da bodo tudi bolj konkurenčne na trgu, se bodo imele in informacijski sistem, ki bo povezoval vse akterje v okviru tega sistema. Mislim, da sem odgovoril na vsa vprašanja, mogoče pa še zadnje vprašanje, ki ste ga postavili vi, gospod Kramer. Danes vam ne morem povedati, kakšen je delež čezmejnih eh, projektov, ki se bodo financirali z tem ali onim instrumentom. Lahko pa vam zagotovim, da pri izbiri projektov v trenutnem razpisu veliko, da se veliko osredotočamo na to, ali ti čezmeni projekti pomenijo nek eh, neposredni vpliv na dokončanje projektov na drugi strani meje. Saj ste pravilno povedali, da smo bili priča delom, ki so bila končana na eni strani meje, na drugi strani pa ne, kar je pripeljalo do mm, predstavljanja zaključka eh, projekta in eh, porabe prevelikih sredstev. Kmalo v naslednjem letu boste opravili tudi razpravo z našimi koordinatorji, ki bodo predstavili prve delovne eh, programe za omrežja, za vsak koridor bodo naredili nadaljšo analizo tega, kaj je treba narediti, zato da bi sinhronizirali čezmene projekte. Pri tem potrebujemo eh, dodatna jamstva za to, da dela potekajo koherentno na obeh stranih. Ja. Ja, ich, uh... ja. Hvala lepa še enkrat za. Mm, te dopolnitve. Imam pa vendarle še en konkreten vpraš, eno konkretno vprašanje, se opravičujem, ker moram še enkrat vprašati, ampak še vedno mi ni popolnoma jasno. Če neko podjetje A jutri reče, da želi sodelovati eh, Lyon Turin, eh, Brenner tunel ali karkoli drugega, da želim sodelovati s toliko milijoni milijardami evrov po kateri poti mora ta zasebni vlagatelj iti, da pride do konca. A se mora najprej povezati z nacionalno vlado, vse domnevam, in eh, se dogovori z vlado, da je to v tem jedru omrežja in eh, ta, to podjetje A je pripravljeno tukaj pomagati državi. In lahko dobimo dodatna sredstva iz evropskih skladov, iz eh, sklada Margerit eh, ali pa tudi tih finančnih instrumentov. Kako bo šlo konkretno naprej? Država članica bo dejala, no, ta mm, odsek bomo zgradili, zato smo se zavezali in eh, ko bo komisija objavila ta razpis, čez šest mesecev, osem mesecev ali naslednje leto, kako bo šlo potem naprej? Na to konkretno vprašanje si želim odgovor ki ga nimam, zaradi tega, ker mi niso jasni koraki v primeru, da želi nek zasebni vlagatelj vstopiti v tako investicijo. In smo vse povedal, da ne more trenutno odgovoriti na to vprašanje. Mogoče lahko gospod Onidi odgovori na to vprašanje. Eh, logika je tukaj drugačna. Če zaprosite za finančno pomoč eh, prek neke Eh, subvencije, potem izpolnite obrazec eh, in verjetno to poznate eh, veliko bolje od mene, ker je vse vključeno v uredbo. Če želite zasnovati nek projekt, ki bi imel korist od novega finančnega instrumenta, pa je logika drugačna. Treba je pripraviti projekt s potencijalnimi investitorji. In način, kako to poteka, je naslednji na podlagi eh, različnih eh, instrumentov. Eh, lahko zagotovijo naprimer 70 milijonov za transportni sektor in to bo omogočilo Evropski investicijski banki, da bo financirala določene projekte. Veliko interesa je na tem področju, kajti likvidnost je velika. In razprava, ki jo moramo praviti, je, kakšen Eh, projekt bi prinesel eh, povrnjena sredstva tekom let. In v kakšnem obsegu nacionalni organi, ki so ponavadi tisti, ki so lastniki projektov, torej v kolikšni meri so pripravljeni eh, odpreti ta projekt tudi za različne investitorje, kakšne scheme obstajajo in kako omogočiti sodelovanje uh, in pa uh, uh, pridobitev sredstev oziroma vračilo sredstev investitorjem. Mi in uh, tehnična pomoč, ki jo imate v novi uredbi CEF, uh, to zagotovimo. Po tej uredbi lahko Eh, nacionalnim organom eh, zagotovimo, da poskrbimo za pripravo projekta tako, da bodo privlačni za finančne investicije. Mm, vse skupaj izhaja iz EIB eh, e in Evropska investicijska banka se bo pogajala z zainteresiranimi investitorji o celotni finančni enačbi. Uh, gucken ein bisschen auf die Uhr. Majce jih kukam na uro. Majale no, se in da bodite kratki. Ja, uh, hvala, bila sem na drugem odboru. Samo dve vprašanji. Eno je povezano s tem, kar smo prebrali o 70 milijardah za CEF. iz Junkarjevega programa imamo 30 milijard in potem še nekaj za obzore 2020. To skupaj eh, tvori nek svežen za tri leta, ne vem, tako sem prebrala, ne vem, ampak eh, projekti so bolj dolgoročni in eh, še posebej, če imamo ta kompleksen element, ki je vključen v projekte, potem pa še predlog finančnih instrumentov, ali se ne bo vse skupaj še bolj zapletlo kar se tiče dostopa do projektov, ki so jih države članice že imele pripravljene. Eh, zdaj, ko bo treba prepričati nekega investitorja za eh, neko javno delo, neko infrastrukturo, bo vse skupaj veliko bolj zapleteno. Hvala. Gospod Tunizi, čisto na kratko, prosim. Ideja je v tem, da se zagotovi specifično financiranje za tri leta. Eh, vsako leto bomo imeli približno 100 milijard, ki bo zagotovljenih za ta nov sklad za strateške investicije. Trajanje tega eh, sklada pa bo daljše od treh let. Če se denar eh, ne bo porabil, torej če denar ne bo porabljen, ampak mora bo biti porabljen za kritje tvegan, torej če ne bo, bo pa na voljo za uh, druge investicije. Eh, ta sklad torej lahko ostane dlje časa kot tri leta in čez tri leta bomo videli in sicer na podlagi rezultatov in uspeha te nove pobude, ali bo uh, ta pobuda podaljšana. Tega seveda eh, danes ne moremo vedeti. Da bedanki miš. Hey. Najlepša hvala. In s tem bomo zaključili to točko dnevnega reda ter nadaljevali za naslednjo in sicer gre za, za čezmeno izmenjavo informacij o, promet, o prometni varnosti. Prva obravnava poročevalka je Ines Ajala Sender in beseda je vaša. Eh, govorili smo že o okoliščinah tega poročila to poročilo je novo čeprav ni zares čisto novo eh, vse skupaj se je malo zapletlo in eh, podaljšalo Ampak trajalo je, da smo s svetom dobili skupno stališče, potem je bilo treba pregledati pravno podlago, vrnili smo se na eh, prvo originalno pravno podlago, zdaj pa smo v trenutku, ko smo dosegli dogovor in sicer eh, po zaslugi politične volje italijanskega predsedstva pa tudi po zaslugi eh, dela komisije in politične volje komisije. Komisija se je zelo potrudila, v nekaj mesecih je predstavila novo besedilo in sicer v skladu s sodbo Evropskega sodišča, ni pa stvari po nepotrebnem zapletala. Zahvaljujem se tudi italijanskemu predsedstvu, ki je doseglo eh, soglasje in pa večinsko podporo v svetu. Tako da smo. Uh, samo prilagodili besedilo eh, v tistih pogledih, eh, v katerega od nas to zahtevalo sodišče. Države članice pa so v veliki večini že izvajale to direktivo. Zdaj eh, se še bolj zavedamo pomena te direktive in pomena kaznovanja voznikov, ki zagrešijo prekršek izven svoje države članice prišlo je kar nekaj predlogov sprememb. Eh, splošno priporočilo je sicer bilo, da bi bilo predlogov sprememb čim manj, ampak eh, kolegi so jih nekaj podali. Zahvaljujem se za te prispevke. Eh, nekaterih predlogov sprememb ne morem sprejeti. Žal mi je zato, predvsem predlogov sprememb gospjarno tu ne morem sprejeti. Eh, ona predvideva določeno renacionalizacijo, ponovno nacionalizacijo, kar eh, si želi njena skupina, ampak tukaj imamo evropski projekt, po drugi strani pa eh, skuša izbrisati določene temeljne vidike. In sicer so to vidiki, ki so temeljnega pomena za cestno varnost, naprimer, ko gre za vožno po prepovedanem pasu, uporabo telefona med vožno ali pa Eh, bi pri prekoračitvi hitrosti bi se ona omejila na prekoračitev za več kot 50 km na uro. Eh, rada bi vključila tudi Združenje avtomobilistov oziroma voznikov. Eh, omenili smo določene uh, eh, akterje, ampak osredotočili smo se predvsem na organizacije, ki se ukvarjajo z varnostjo na cesti. To se nam zdi bolj pomembno. Poleg tega smo vključili tudi organizacije žrtev. Uh, tako da uh, teh predlogov sprememb ne morem sprejeti. Gospod Lundgren, uh, razumem vaš interes, uh, kajti imate tudi izkušnje profesionalnega voznika. Uh, Ampak mislim, da to ni direktiva, v katero bi lahko vključili temo ponarejenih uh, prometnih dovoljen. Tukaj gre predvsem za uh, druge zadeve, ponarejena vozniška dovoljenja pa bomo obravnavali drugi. Potem je tu še gospa Foster. Uh, ki eh, eh, omenja tri nove države, ki so zaprosile za opt-in eh, na podlagi nove pravne podlage. To so Združeno kraljestvo, Irska in Danska. Predlog, ki bi ga dala jaz, potem, ko sem se pogovarjala z vsemi zainteresiranimi stranmi, je veliko bolj osredotočen. Ne bi ustrajala pri tem, da morajo države počakati dve leti. Mislim, da v določenih primerjih eh, gre tudi za interes, da se eh, zavleče izvajanje direktive in eh, pregled eh, novih predlogov leta 2016. Tukaj imam nekaj zadržkov in eh, bolj zagovarjam, predlog, ki smo ga podali skupaj z gospod Anderson, namreč, da se na eno leto skrajša eh, možnost implementacije oziroma eh, začetek izvajanja države, ki so prosile za opt-in. Eh, mislim, da imajo vse zmogljivosti, da si bodo prizadevali za cestno varnost. To že počnejo tudi na podlagi dvostranskih sporazumov, tako da mislim, da s tem ne bodo imele težav. Zame je ključnega pomena, da s to pravno podlago uh, uh, komisija skuša uh, uh, zavleči oziroma preložiti na kasnejšo obdobje uh, umestno revizijo. Pa. Hvala lepa, Žorž Pah. Hvala lepa, gospod uh, predsednik. Mislim, da se tako pridružim. Ajala Sendor. Lahko se pridružim gospe Ines Ajala Sendor. In najprej bi čestitam vsem odeleženim za hitro obravnavo tega zadeva. To je bilo seveda nujno v interesu varnosti v cestnem prometu. strinjam se z vami tudi v tem, da renacionalizacija ne bi bila produktivna, da bi s tem spet oslabili bistvene vidike eh, varnosti v prometu. In proti temu sem jaz eh, prav tako kot eh, vi. Mne se tudi 17. predlog spremembe, kar bo še ukrepilo Eh, to poročilo. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam, Peter van Dalen. Ja, ja, Hvala, gospod predsednik. Res je že čas, da zaključimo s to zadevo. Eh, že dolgo se ukvarjamo s to temo. In to je v interesu ne samo voznikov in eh, varnosti na cesti, ampak eh, je pomembno tudi, da kaznujemo voznika, če naredi prekršek. Eh, zmanjšati moramo eh, čezmejne prekrške. Strinjam se s poročevalko, moramo biti previdni, da ne bomo ponovno odprli celotne razprave. In razumem, zakaj je zadržana do določenih predlogov sprememb. Vem pa, da je gospa Foster želela državam, ki se bodo na novo vključile, omogočiti več časa. Treba je delati v interesu držav članic in če bo prišlo do težav, potem sem sam pripravljen biti fleksibilen. Se pa strinjam, ne smemo se vrniti povsem na začetek s temi predlogi sprememb. Danke. Izraz kun. Hvala lepa. Gospod Irskun, potem pa gospod Bilba. Hvala, gospod predsednik. Naša skupina bo ravnala v skladu s tistim, kar smo govorili že od začetka. Zelo se nam mudi eh, s to zadevo, izpolniti moramo sodbo sodišča, zato se strinjam s poročevalko, da je treba poročilo sprejeti čim prej. Eh, sama sem se na sestankih, ki smo jih imeli, zavezala, da ne bomo eh, dajali predlogov sprememb, kaj ti pomembno je sprejeti poročilo takšno, kot je. In eh, leta 2016 je treba eh, pripraviti poročilo o izvajanju in pa novo pravno podlago, ki bo temeljila na prometu. Zdaj imamo države, ki že izvajajo to normativo. Zato bomo zavrnili vse predloge sprememb. In uh, ko bo govora o rokih, se bomo zauzemali za čim krajše roke. Torej, načeloma se zauzemamo za eno leto in uh, videli bomo, kaj storiti v zvezi z dvema letoma. Mislim, da smo že vse povedali na predhodnih sestankih uh, in da je bila tudi poročevalka zelo izčrpna. Hvala. Hvala lepa, kar ima delje naslednjo. Je voudrais juste. Hvala, gospe poročevalki, bi se lepo zahvalila meni okoljevarstvenikom bi dejala, da ti predlogi sporočila so takšne, da mislim, da je pametno, da vas spomnimo na to, da smo izgubili že nekaj časa pri uveljavljanju zakonodaje. Se strimo z vašimi predlogi izboljšav, sploh glede tega, kar ste pripravili skupaj z vsemi zainteresiranimi stranmi. Torej, hvala lepa za vse. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, gospod poročevalki, za to, da je podarila to, da se moramo sredočiti na varnost na cestah in predvsem se moramo osvetočiti na varnost vseh voznikov. Gospa poročevalka, morda niste prebrali vseh naših predlogov sprememb, kajti v bistvu ste jih malce spačili, malce drugače predstavili, kot je bilo to mišljeno. Zato naj predstavim, kaj je bistvo teh dveh predlogov sprememb. Če bomo torej potrdili to sodelovanje med državami članicami na področju cestne varnosti, v redu, ampak po našem mnenju komisija ni tista, ki mora zagotavljati te standarde, pa če gre za radare, za dostop do podatkov glede registarskih številk vozil ali pa glede drugih predpisov. Države članice so tukaj pristojne, ne pa komisija. Potem načelo subsidijarnosti, to je vključeno v pogodbo, ampak na tem področju pa um, mislim, da se to pogosto krši v določene meri. Tukaj imamo apsolutno načelo. Takšna politika za varnost na cestah mora biti restriktivna In to se mi zdi precej ideološki pristop, precej načelen pristop. In tukaj bomo v bistvu um, potem rekli, da so vozniki krivi za vse, ampak je pa treba poštevati lokalne pogoje, tudi to je specifičnost. Pogosto se ravno preko cest, preko prometa v bistvu kaznuje te voznike, se pa posredno pridobi proračunska sredstva, seveda pravi, da je to v dobro varnosti na cestah, ampak v Franciji pogosto vidimo takšne probleme, ravno um, polnjenje proračunov. To pogosto vidimo sploh eh, po zimi. Pa še nekaj, gospa. Eh, želimo, da se posvetujete tudi z vsemi organizacijami, ki branijo te uh, voznike, tako kot z vsemi drugimi organizacijami. Pa še nekaj, Eh, veliko je teh majhnih prekrškov na cestah. Tukaj um, ne govorimo o prekoračitvi hitrosti za več kot 50 km na uro, ampak če pa za 5 km prekoračiš hitrost, to pa mislim, da ne sme biti tako zelo hud prekršek, kot pa če nekdo um, eh, naprimer, uh, prehitro vozi za 50 km na uro, kot pa je bilo torej dovoljeno. Kaj ti mislim, da to ni čisto isto kaznivo dejanje, nekaj prekršek, nekaj, nekaj hujšega. Uh, potem GoFest, tudi o tem nisem slišala govoriti, kaj ti ravno eh, trgovci z drogami na takšen način prevažajo svoje blago, torej droge, na tak način v bistvu potem s tem oziroma um, povežejo več krajev po avtocesti. Nekdo naprimer vozi blago, drug um, pa vozi za njim. In zato prosim, da se lotite tudi tega problema. To je zelo tipično evropski problem to so zelo huda kazniva dejanja in tukaj moramo sveda zagotoviti ustrezen zgled, ampak to se v praksi pogosto ne zgodi, sploh ne v Franciji. Mislim, da bi morali pri priučanih vozniki biti bolj fleksibilnih, ampak pri pravih kriminalcih tukaj pa mislim, da bi bili bolj ostri. To je bilo v bistvu mojih amedmajev. Hvala. Jetzt Lucy Anderson das Wort. Lucy Anderson je naslednja. Thank you. Well, Hvala. Eh, vesela sem bila, eh, da smo dobili predloge sprememb eh, v zvezi s tremi novimi državami članicami. Vem, da bo nekaj tehničnih in administrativnih zahtev, ki jih bodo morale te države izpolniti. Predvsem gre tudi za skrbi v zvezi varstvom, z varstvom podatkov, pa tudi znotraj ukrepa so določene težave, naprimer uh, eh, IT oprema in javna naročila. Tukaj se zauzemamo predvsem za eno leto, raje kot za dve in mislim, da je to razumen pristop. Ocena učinka kaže, kako pomemben je lahko ta ukrep za reševanje življenj po Evropi. Strinjam se s kolegi, ki pravijo, da uh, moramo uh, temu nameniti čim manj časa oziroma da morajo biti roki kar najkrajši. E, potem eden od amadmajev govori tudi o uporabi mobilnih telefonov med vožnjo. Nekateri ljudje želijo to uh, izključiti, kot da ne gre za resen prekršek. Prosim, da podprete 17. predlog spremembe, ki to obravnava. Hvala. Jackie Foster. Hvala lepa, Jackie Foster. Uh, thank you, chairman, and, uh, thank you. Eh, hvala, gospod predsednik, eh, hvala poročevalki za upravljeno delo. Rada bi samo ponovila nekaj stvari. Na zadnjem sestanku, ko smo imeli izmenjavo mnen, sem eh, prosila za izuzetje glede časovnice za tri nove države članice, ki niso prej izvajale te direktive. Vse druge države so imele dve leti časa za začetek izvajanja. Svet. Uh, se je strinjal, da bodo te države, Danska, Združeno kraljestvo in Irska, eh, zdaj vključene in ne razumem, zakaj ne bi te države dobile ravno tako dve leti, da začnejo izvajati to direktivo, tako kot vse druge. Razlog, zakaj se tega lotevam, je, da bomo v Združenem kraljestvu morali uh, oblikovati uh, primarno zakonodajo, zato da bomo lahko uh, imeli zakonodajo usklajeno z drugimi državami članicami. Tudi Nemčija je imela podobne težave, pa je imela na voljo dve leti, zato da je uskladila svojo zakonodajo. Eh, razočarana sem, gospa Jala Sender, da eh, ne želite sprejeti tega predloga spremembe. Če države članice lahko direktivo začnejo izvajati v manj kot dveh letih, je to super. Ampak, če bomo državam dali samo eno leto na voljo, pa tega ne bodo izvedle, ali bomo potem kaznovali ali kaj. Mislim, da imajo te države pravico do iste količine časa kot uh, ostale države. Vsi imamo različne pravne sisteme, nihče eh, tukaj nima prav ali narobe, eh, nihče na nikogar ne kaže eh, s prstom, ampak mislim, da moramo to sprejeti in ravnati odraslo. Vsi tukaj v dvorani si želimo, da bi se izboljšala prometna varnost. V Združenem kraljestvu imamo glede tega dobre rezultate, ampak upam, da bo v Združeno kraljestvo Eh, sprejelo 16. predlog spremembe. Pa ne gre tukaj samo za Združeno kraljestvo, ampak tudi za Irsko in Dansko. Eh, zahvaljujem se poročevalki in upam, da bo sprejela naš amandma. Hvala. Hvala lepa, gospa Kupčinska iz eh, GDMOV. Yes, uh, Hvala, gospod predsednik. Pozdravljeni, gospe in gospodje. Najprej bi se rada zahvalila poročevalki, pa tudi celotnemu odboru TRAN za odlično upravljeno delo glede tega osnutka direktive. Naj vas spomnim na to, kar sem že povedala na prejšnjih sestankih, ko je bilo poročilo predstavljeno. E, to je res neverjetna hitrost eh, dela, e, ki sta jo pokazala tako parlament kot svet. Mi v komisiji seveda zelo podpiramo. E, to temo cestne varnosti eh, in vaše delo, ki ste ga upravili v zvezi s tem, ko je komisija podala osnutek predloga po 6. maju, ko je bila znana sodba sodišča, eh, smo imeli cilj, da do 6. maja 2015 ne bo nobene pravne vrzeli, ko gre za čezmejno izvajanje eh, kazni za prometne prekrške. Zdaj pa uh, imamo tukaj zelo dobro poročilo poročevalke. Tudi svet je imel dober pristop, uh, ko so se s tem ukvarjali v oktobra. In glede predlogov sprememb, uh, naj povem naslednje. Komisija zelo podpira prvi predlog spremembe, ker menimo, da uh, ta uh, predlog spremembe uh, pravzaprav izboljšuje mnenje eh, varuha za podatke, za varstvo podatkov. Lahko sprejmemo tudi predlog spremembe eh, dve, ki je tehnične narave. Kar se pa tiče dveh predlogov sprememb, ki zadevata eh, čas za prenos, torej več časa za tri nove države članice, to sta predloga spremembe 16 in 17 tukaj eh, je komisija pripravljena biti eh, fleksibilna v odnosu do teh treh držav članic. Vemo, da bodo te države potrebovale malo več časa za prenos te direktive v svojo zakonodajo. Ko gre za druge predloge sprememb, pa naj povem, da smo jih eh, podrobno proučili, vendar pa se mi zdi, da presegajo ta osnutek direktive. Eh, mi nismo uh, hoteli preseči obsega te nove direktive, eh, želeli smo samo popraviti pravno podlago in zato bi odbor uh, prosili, da ne podpre teh drugih predlogov sprememb. Pa še uh, kratka pripomba na koncu. Jutri boste glasovali o tem poročilu, potem pa bo 11. decembra potekal trialog in upamo, da bo ta trialog uspešen in da bo prišlo do dogovora med svetom in parlamentom. Čeprav uh, smo šele v decembru, mislim, da bi vse tri institucije morale čimprej zaključiti ta postopek. Rada bi vas spomnila, da 6. Eh, maja naslednje leto ne bo več pravne podlage za uh, kaznovanje čezmejnih prometnih prekrškov. Zato prosim tudi vse, ki uh, so odgovorni za organizacijo naslednjih korakov, da poskrbijo, uh, da pride ta tema čimprej na plenarno zasedanje, potem ko bo trialog končan. Tako bomo zagotovili, da bomo imeli trdno pravno podlago pripravljeno do 6. maja. S tem bom zaključila, rada pa bi se še enkrat zahvalila vsem članom odbora Tran in posebej poročevalki za dobro upravljeno delo. Hvala. Hvala, Zender. Hvala lepa, poročevalka Ajala Zender. Hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se vsem za komentarje. Samo dve stvari bi še povedala. Prva je povezana s komentarji gospe Foster. Rada bi jo spomnila, da smo morali čakati od leta 2007 tri eh, leta, ker določene vlade niso želele te direktive in so jo blokirale. Eh, direktiva je imela pravno podlago na področju prometa, pa ni mogla napredovati. Eh, potem smo spremenili pravno podlago, tako smo jo začeli izvajati. Eh, tri države pa so eh, imele s tem težave. Sodišče se je odločilo, da je bila prva pravna podlaga prava, tako da eh, so tiste države, ki so izšle iz izvajanja direktive, zdaj spet vključene. Sama nimam tukaj nobene kaprice, ampak preprosto želim, da bi se stvari čim prej začele izvajati. Ne želim eh, več eh, podaljševati začetka izvajanja. Združeno eh, kraljestvo ima določene težave, ampak mislim, da bi morali imeti dovolj zmogljivosti za začetek izvajanja v enem letu. Upam, da bomo na trialogih. Uh, lahko napredovali, da svet ne bo uh, spet uh, predstavil kakšne težave in upam, da bodo uh, oblasti v Združenem kraljestvu lahko uh, čim prej uh, to uskladile svojo zakonodajo. Gospe Arno, tu pa želim povedati naslednje. Nikoli, odkar sem že v tem. Uh, odboru nisem popačila nobenega predloga spremembe, eh, nobenega od kolegov iz nobene skupine. In uh, morali bi razmisliti o tem, kar je povedala o uh, voznike, ki povzročajo hude težave na cesti. Uh, določeni vozniki povzročajo hude težave, torej veliko je žrtev na cestah. Uh, Eh, veliko kriminalcev, eh, tistih, ki trgujejo z drogami in tako naprej. In temu vsemu se moramo izogniti. Ko gre za združenje voznikov, pa eh, mislim, da ni primerno, da jih primerjamo ali eh, dajemo na isto podlago kot organizacije žrtev. Eh, imamo različne akterje, tukaj so tudi združenja voznikov, ampak želela sem povdariti predvsem tiste, ki si najbolj prizadevajo za izboljšanje varnosti na cesti in ki zastopajo žrtve. Hvala. Hvala lepa. S tem eh, smo zaključili tudi to točko dnevnega reda. Jutri bomo glasovali o tej točki. Upam, da boste vsi tukaj, da ne bo enega preveč pri LS. Ampak vse to bomo tudi uredili. Naslednja točka je predstavitev urodja e-meeting, e-sestanek. Dino Vadi ima besedo in nam bo predstavil ta sistem. Hvala lepa, predsednik. Vsi lepo pozdravljeni. Bom nakratko predstavil novo orodje za delo tega odbora. E-meeting je ime tega orodja. S tem programom naj bi vam nudili enako storitev kot prej pri tiskanih dokumentih. Ta predstavitev bo zelo kratka. Če imate prenosne naprave, prosim, če me sledite. Kaj to pomeni? Eh, ničesar ni treba instalirati, torej prenašati in to lahko deluje na katerikoli napravi, kadarkoli. Bom šel čez ta demo, torej čez to predstavitev. Tukaj torej odprem um, iskalnik in utipkam European Parliament, prosonica i meeting. To je interna aplikacija, torej sedaj je dostopna samo za tiste, ki um, dela v Evropskem parlamentu oziroma za asistente. Tukaj potem um, upišemo uporabniško ime in geslo. Torej bom tukaj vtipkal svoje geslo in uporabniško ime, kot običajno to storimo. To boste <laughs> sedaj vsi videli, no, ampak v redu. Ko priš prvič sem, na prosovnici piše, da moraš iti čez tri korake, da prideš do teh dokumentov. Tukaj, torej pritisnem Start, uh, tukaj na zgornjem levem kotu imamo jezik, ta aplikacija na voljo v katerem koli jeziku, potem zraven. Vidite tudi, da je to dostopen za kateri koli odbor. Danes, na primer, bom šel na Tran, torej odbor za promet. In tukaj samo malo. Evo. Potem pa gre sistem neposredno na trenutni mesec z različnimi srečanji. Na levi je prikazan dnevni red, naprimer za danes, uh, tukaj na desni, za danes. Potem desno zgoraj, v kotu pa imamo še različne nastavitve. Tukaj naprimer imamo dnevni red, če um, pritisnem na mesto pred uh, vsako točko, dobim še dodatne informacije o posamečnih točkah, ki bodo obravnavane. Potem še seveda še poročevalka, poročevalce v senci in podobno. Uh, tukaj vidimo ta obogateni, obrazoženi dnevni red. Potem pa lahko grem še na document view, torej tukaj, kjer pa so samo dokumenti, kar pomeni, da ni več teh informacij, ki smo jih imeli prej, torej nobenih teh dodatnih informacij. Potem pa še dodatek, appendix. A to je zelo lepo orodje, kajti to pomeni, da med sestankom, naprimer, nekdo želi dodati ta dokument, ga pripeti, tako da se o tem potem govori sedaj ni treba več tega um, tiskati, sekretarijat odbora lahko to namesti in potem lahko vsakdo pride do tega dokumenta. To je, mislim, da je dober mehanizem, tako da so vsi dokumenti dostopni v elektronski različici. Potem e-committee link, torej spletna povezava za e-committee, to je intranet uh, odbora TRAN. Tukaj imamo potem še dodatne informacije. Uh, osnutke poročil, mnen in podobno. Bom poznaj prišel na to, ampak najprej pa e-meeting. Blizu te konfiguracije imam še eno konfiguracijo, tam je mogoče to, da si pogledam posamečno točko na dnevnem redu. Naprimer, sestane koordinatorov, če pritisnem na to, in lahko torej v to aplikacijo. Sedaj ne delam, ampak v redu. Sicer dela. <laughs> tukaj potem grem na dnevni red, samo na posamečne točke. Tukaj vidite vse te dokumente v različnih jezikih. Naprimer, tukaj imamo predloge sprememb, te imamo lahko v različnih jezikih. Ta aplikacija je na voljo pred in po sestanku, kar pomeni, da lahko pridemo do teh sestankov od prejšnjega leta celo ali pa naprimer še pred posamečnim srečanjem pridobimo kakršnokoli jezikovno različico, ki je bila sveda prevedena. Uh, naprimer tukaj bom šel na določen jezik in tukaj potem imam torej um, tip branje. Potem lahko pridem v ta dokument, če pa bi želel storiti še več, pa lahko to odpremo v druge aplikacije. Naprimer, tukaj imam to aplikacijo na svoji napravici in potem lahko poskušam storiti še kaj več, naprimer lahko kaj narišem, to, kar sedaj počnem, oziroma kar nasplošno počnem z dokumenti. Naprimer, lahko kaj osenčim, lahko kaj dodam in tako dalje in tako dalje. Lahko tudi dodam svoje pripombe, kot rečeno. Tako se ponavadi dela s takšnimi dokumenti. Ko sem zadovoljen s svojim delom, lahko to delim tudi z drugimi. Naprimer, s asistentom, s kolegom ali pa z drugimi. Uh, tukaj naprimer sem dodal pripombe k dokumentu in vse to ostaja v tej priloženi različici dokumenta. Tako tipično stvari potekajo. Moje pripombe so zasebne. To pomeni, da torej je zabeleženo samo na moje napravi. No, razen če se sam odločim, da bom to delil z drugimi. To je tipičen scenarij tipično se tako dostopa do dokumentov. So, so, bolj, so, I, I thought there is a question. Okay, so this is... Se misli, da ima kolega vprašanje, ampak v redu. Tako prijete do teh dokumentov in hvala lepa za pozor. Thank you very much as well. On... Hvala lepa. Lucy Anderson. Lucy Anderson se je prijavila. See, I just wanted to... Hvala. Kot prvo, čestitke glede ITEK, kajti odkar sem tukaj, moram reči, da je name vaša služba napravila veliko tis, zelo ste nam pomoč in odlično zagotavljate te storitve. Prav tako to odlično predstavljate drugim, pa izboljšujete stvari. Pa gre za prenosne računalnike, za dostop različnih tablic in podobno. Skratka, res, hvala lepa. Glede tega imam pa še eno vprašanje. In sicer, kako je to povezano z sistemom za upravljanje znanja, novim sistemom, ki ga sedaj vse skozi spodbujamo. In še nekaj, ali lahko pridete eh, do vsega tega preko portala na osnovnem strežniku ali pa potrebujete poseben strežnik z kodo, da pridete v ta sistem. Um, Hvala lepa za te zahvale kot prav to je interna aplikacija. To je torej samo notranji web. Imate dva tipa dostopa. Lahko preko terminala, kot naprimer preko prenosnega računalnika, ali pa preko IP.net e portala. To je pa extranet, bi lahko rekel. Trenutna različica IP.net e portal uh, temelji na uporabniškemu imenu in geslu. Ampak bomo pa okrepili še varnost, tako da bomo dodali še eno plast, torej to geslo token. Bomo pa to poskušali čim bolj ponastaviti na vsak način, pri vseh tipih. Sedaj smo ravno začeli s temi tablicami in če se kakšno napravo piše v naš sistem, bomo omogočili povezavo. Sedaj pa še vaše vprašanje glede upravljanja znanja, knowledge management. Velik del tega se nanaša na sodelovanje, naprimer med političnimi skupinami ali pa med odbori. To bo ravno mesto, kjer se pripravi vse te končne različice dokumentov. In meeting pa pride v igro nekoliko poznaje, ko se potem objavi potrjene, konsolidirane različice dokumentov, ki pa so na voljo za vse. Hvala. Wenn dann weitere Capital. Ja, Še kakšno vprašanje izvolite, gospod Martin. Hvala za to pobudo. Prihajam z ženega zbora, kjer smo imeli brez papira no, delo. Ni bilo tako kot tukaj, ko, če pomislim samo na obračun stroškov, bodnih stroškov, ko moram pripenjati vstopne kupone, vsemo to je veliko zapravljanje. Zdaj pa konkretno vprašanje glede tega sistema. E, moj iPad je že bil udeležen varnostnega preverjanja, ampak tega na iPadu še ne morem uh, videti, nimam dostopa. Smisel ima, če lahko sedim uh, tukaj v odboru in potem imam dostop do vseh dokumentov. Uh, in če zdaj ni mogoče, dokdaj bo mogoče dobiti tak dostop tudi preko iPada? Eh, ja, prosim. Aplikacija je dostopna. Se pravi, če prišlo do žal, ampak eh, če se pravi, smo to vprašanje, to je dostopno že sedaj. Kadarkoli je to dostopno. Torej med srečanjem ali pa tudi pred srečanjem, pred sestankom. Upam, da sem odgovoril na vaše vprašanje. Um, Lahko tudi na sestanku to počnem, to je moje vprašanje. Kako pridem v sistem, tukaj v sestanku, ne da eh, grem na nek eh, fiksni računalnik? Mikrofon. Um. Ja, prosim, mikrofon. Hvala lepa. Ja, seveda potrebujete tablico ali pa pametni telefon, neko napravo potrebujete, seveda. Ta naprava je odzivna, kar pomeni, da je primerna za katerokoli napravo. In seveda potrebujete napravo za dostop do aplikacije. Če ne, pač ne bo šlo. It works, I think. Ja, mislim, da dela, ja. Dan zarih, šun, äh, bitte, ok. Potem, äh, hvala lepa, ne, še nekdo că probabil nu s-a tradus la cască sau n-ați înțeles la... Hvala. Ne vem, če ste prav razumeli, ampak prej niste odgovorili na vprašanje kolega. Morda je bil problem v tomačenju, ampak zakaj moramo vsakič um, predstavljati te dokumente, ko pa v bistvu že imamo te čudežne naprave na voljo? Zakaj parlament vsakič od nas zahteva da tukaj predložimo te kartice, moramo poskrbeti, da ne bomo izgubili te kartice. To bi lahko vse potekalo elektronsko. Tukaj, na primer, moramo vse, vse skozi dokazovati, ko vstopamo v dvorano, vse skozi čakamo na te dokumente in potem vedno več teh tiskanih dokumentov. Um, vedno več posekanih dreves, vedno manj kisika in na koncu bomo vsi mrtvi. Tole sem želel povedati prej, pa v bistvu niste razumeli. Yeah, so, sorry for that. Um, we are speaking here for, for a kind of a piece. Of Hvala. Ja, razumem, kaj pravite. Seveda moramo tudi pri drugih vidikih narediti marsikaj, ampak naprimer, tukaj smo se sredotočili na to, kjer je največ porabljenega papirja. Lansko leto smo natiskali 30 milijonov strani, sedaj torej že znižujemo to številko. Glede, nekateri odbori sploh ne uporabljajo več eh, papirja. MFA, NV, torej za poslovanje in pa za okolje, ta dva odbora ste že marsikaj storila. To je manjši korak, torej, to je samo prva faza na poti do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 v povezavi, ki je na eh, strani Evropskega parlamenta. Lahko preko tistega linka eh, dostopamo do istih eh, gradiv kot v tem e-meetingu, a je nek kakovost, neka kakovostna razlika v tem, kako dostopam, ali grem preko e-meetinga ali preko spletne strani Evropskega parlamenta. na, Evropsk na strani Evropskega parlamenta imam tudi link eh, pri odboru, kjer pridem do dokumentov. A je razlika kakšna eh, do te aplikacije ali prihajamo do istih eh, gradiv? Moja težava je na, v tem, da paralelno najdem iste stvari, ni pa neke komunikacije med vertikalnimi strukturami. To je torej moje vprašanje. Thank you for your question. Hvala za vprašanje. Ja, e-meeting, ta aplikacija v bistvu predstavlja iste dokumente, iste informacije na drugačen način. Tukaj se osredotočimo samo na srečanja. Dnevni ehm, red, srečanja, številka dvorane in tako dalje. To je drugačen način prezentacije te aplikacije. Ampak gledajte, tukaj bomo krepili to notranjo aplikacijo z način, kar je zelo specifično za to interno delovanje. Sicer objavljamo samo javne dokumente na spletni strani, ampak e-meeting pa lahko podpira tudi koordinatorja, na primer, in njihova srečanja ali pa kakšna druga srečanja, če bomo dodali še dodatne plasti varnosti. Ampak je pa res, ta trenutna različica v bistvu ima enako načelo kot prej. Če pa to pokažemo določenim članom, pa tudi pridobimo povratne informacije in seveda lahko pozdravimo takšne povratne informacije. Če imate kakšne ideje, prosim, kar povejte. Nekdo je na primer dejal, jaz sem odbor v Tran, danes in prav tako sodelujem na drugem odboru, na drugem sestanku v istem času. Zato bi rad vedel, kdaj Eh, naprimer v tem odboru obravnavajo to in to točko, tako da vem, kdaj oditi na drug odbor. Lahko imeli nekakšen kurzor, torej, da bi približno imeli program različnih odborov, da bi se lažje znašli. Pa nekdo drug je še vprašal tole, ali lahko ima naprimer instant takošna sporočila, naprimer eh, svojim asistentom, kajti sedaj si moram izmenjavati SMS poročila. To bi bila tudi možnost. Ampak se pa seveda zanašamo na vaše povratne informacije, tako da lahko se skupaj še izboljšamo. Auskünfte auch für die Beantwortung. No, potem se prisrčno zahvaljujem za to predstavitev, tudi za odgovore na vprašanje in prihajamo na naslednjo točko. Gre za povratne informacije v zvezi z trilogi, gre za statistike, za statistike o notranjih eh, vodnih eh, poteh in pa tudi železniškem prometu. Zadeva poteka brez navzočnosti javnosti z zaprtimi vrati in eh, tukaj ni dostopa do ni članov odbora. Zato prosim vsi ki niste člani odbora, da zapustite to dvorano. Ste trilog. Trilog, feedback trilog. Da kommt nicht, ne?